na dnevnem redu, gre pa za ustno vprašanje, pregled faktorja za podporo MSP. Imamo pet avtorjev teh uh, ustnih uh, oziroma teh vprašanj. Najprej bo dobil besedo prvi avtor, gospod Tajani, dve minuti. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar. Ta vprašanja naj bi prispevala k procesu uvedbe faktorja za podporo MSP-jem. Gre za faktor, ki naj bi jim eh, olajšal dostop do posojil. Mla, mala in srednja podjetja so vendarle motor naših, eh, našega gospodarstva, saj ustvarjajo 55 odstotkov BDP-ja. MSP-ji si zaslužijo podporo in sofinanciranje, s katerim eh, se bodo lahko ta podjetja posodobila, omogočila uh, si tudi dejavnost na mednarodnih trgih. Eh, politike ECB niso dovolj. Davki lahko pomagajo samo realnemu gospodarstvu, vendar to še zdaleč ne zadostuje. Mednarodni denarni sklad je napovedal stagnacijo, če ne bomo še naprej podpirali MSP-jev. Gre za primer fleksibilnosti, kot tudi za eh, vezujočih eh, ukrepov. Že več kot leto in pol se vsega posojila MSP-jem sicer eh, povečujejo za dva odstotka, vendar pa se eh, v, z vidika velikih podjetij, torej posojila velikim podjetjem povečujejo po stopni sedem odstotkov. Zato bi radi podprli in uvedli faktor za podporo MSP-jem. Namreč uh, eh, MSP bi morali imeti priložnost, da pridobijo tudi posojila, ki znašajo več kot milijon in pol. Na ta način bo več MSP-jev lahko imelo korist od tega diskontnega faktorja. Videl sem, kako zavezan je komisar tej pobudi uh, in uh, upošteva tudi mnenja odbora. Hvala lepa. Naslednja je gospa Ferreira. Ne vem, če je tukaj. Zato dajem besedo gospe Lopez. Dve minuti. Buenas noches in gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Države v Evropski uniji, kot je moja, doživljajo krizo in kako finančni interesi slabo učinkujejo na gospodarski položaj. To velja tudi za sedanji položaj MSP-jev in mikropodjetij. Banke ne dajajo ustreznih posojil, ukvarjajo se s špekulativnimi posli in to velja za celotno bančno unijo. MSP-ji so seveda zasidrani na lastnih področjih, niso vir prihodkov za večje banke. To, kar predlaga komisija, gre v smer tega, da bi MSP-ji lahko lažje pridobivali finančna sredstva, Eh, med drugim tudi na različnih eh, borzah. Eh, s tem bi lahko preprečili poslabšanje položaja za delavce, ki so v veliki meri že zdaj v težavnih položajih. Ta faktor je še en način in še eno orodje za boj na svetovnem odru samo z boljšim položajem delavcev bomo zagotovili tudi boljši položaj potrošnikov na trgu. Ko gre za delovanje Evropskega bančnega organa, bančni organ je že povedal, da ta faktor ne bo imel pravelikega učinka. Zato je pomembno, da poleg tega vzpostavimo tudi ustrezen eh, okvir za MSP-ja, kjer bo zagotovljena stabilnost, kjer ne bo toliko varčevalnih ukrepov. Samo na ta način bo mogoče vzpostaviti in izvajati eh, politike, ki bodo prispevale k eh, rasti. Hvala lepa, gospod Tojre, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, komisar. Pri sprejemanju CRR4 in CRA sta parlament in pa svet eh, sprejela to, da se kapitalske zahteve za MSP je zmanjšajo. Zdaj imamo pred sabo tudi poročilo bazelskega odbora, ki je deloval na podlagi eh, vzorca devetih držav in ugotovil je bazelski odbor, da banke ne delujejo skladno z njihovimi zahtevami parlament, Evropski parlament mora jasno povedati, da je treba za majhna in srednje velika podjetja znižati kapitalske zahteve, torej zahteve glede lastnega kapitala. Tukaj ne gre samo za težave pri dostopanju do financiranja teh težav ni eh, samo na periferiji, temveč tudi v eh, osrednjih državah. V pravzaprav večini držav MSP-ji zelo težko dostopajo do financiranja. Večino financiranja dobivajo od eh, bank. Kljub temu, da MSP-ji predstavljajo 99 in več odstotkov podjetij v Evropski uniji. Zato je treba tudi pri kapitalski uniji, torej uniji kapitalskih trgov, upoštevati interese eh, MSP-jev. In eh, liberalci in demokrati pozivamo vse, skupine, kot tudi komisijo in svet, da najdemo ustrezne načine, kako bomo lahko zagotovili vire financiranja uh, eh, MSP-jev. Frankfurtska univerza je izvedla študijo, ki kaže na to, v kako slabem eh, in podrejenem položaju so MSP-ji. To moramo odpraviti. Burn. Hvala lepa, gospa Svinborn. Hvala, gospa predsedujoča. MSP je v Evropi. Vključno z MSP iz eh, mojega okrožja so v velikih težavah. Potrebujejo kapital, da bodo lahko rasla v eh, pogajanjih eh, tudi glede finančne krize je bilo veliko govora o višjih kapitalskih zahtevah. V tem zboru pa smo videli, da je treba zmanjšati posledice teh večjih kapitalskih zahtev. Zlasti za MSP-je. To naj bi storili preko faktore za podporo MSP-je. Namreč zahteve za kapital, ko gre za odobravanje financ, naj bi se za MSP-je zmanjšale. In citiram, MSP-ji dobivajo bistveno manj bančnega financiranja in sicer eh, od 99 eh, milijard v letu 2013 do 45 milijard v letu 2015. Analiza EIB postavlja pod eh, vprašaj, učinkovitost faktor, faktorja za podporo MSP-jem. Menim pa, da ni pošteno, da bi ta faktor obravnavali popolnoma ločeno. Gledati moramo tudi druge vidike, med drugim faktor zaupanja. Analiza Bank of England kaže na to, da je skoraj 77 odstotkov MSP-jev v zadnjih letih, torej tistih, ki so zaprosili za bančno posojilo, to posojilo tudi eh, dobilo. Zato je treba vendarle sklepe uh, obravnavati z neko distanco. Sprašujem komisijo, kako bo obravnavala v prehodne tudi sodelovanje z različnimi odbori, kot tudi eh, tako imenovani faktor zaupanja, ter kako bo tega povezala s faktorjem za podporo MSP-jem. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisarju Hanu in ga prosim, da odgovori na vprašanja. Gospa predsedujoča, Komisija se zaveda težavnega položaja, v katerem so MSP-jem. Zaveda se tudi velikega pomena, ki ga imajo ta podjetja. Komisija je zavezana temu, da bo pripravila najbolj ustrezno politiko glede zagotavljanja financiranja MSP-jem. MSP-ji so v e, težavah in e, morajo prejiti prepreke, ko gre za pridobivanje financiranja. Večinoma se zanašajo na bančno financiranje, medtem ko večja podjetja lahko dostopajo tudi do kapitalskih trgov. MSP-jem je treba eh, zagotoviti bolj diverzificirane vere financiranja. Tega zdaj ni. V Evropski uniji obstajajo mm, velike težave glede dostopanja do verov financiranja, zlasti po finančni krizi. V nekaterih državah članicah eh, se slišijo uh, tudi uh, velike kritike glede tega, vključno z eh, Evropskim parlamentom. Zato se je komisija odločila, da bo uvedla faktor za podporo MSP-je, s katero jim bi olajšala dostop do financiranja, znižala kapitalske zahteve za MSP-je. Faktor za podporo MSP-jem velja od 1. Eh, januarja 2014. Eh, Zahvaljujoč komisiji in njenim dejavnostim ga priznava tudi bazelski odbor za bančni nadzor. Tudi ta odbor je znižal zahteve glede izpostavljenosti MSP-jev. Komisija trenutno preučuje eh, učinek faktorja in sicer v okviru revizije uredbe o kapitalskih zahtevah. Ta bo objavljena nekje konec leta. Ukvarjamo se tudi z učinki tega faktorja v primerjavi z drugimi faktorji, kot tudi makroekonomskim okoljem in pa kreditno sposobnostjo MSP-jev. Faktor za podporo na osnovi eh, informacij, ki jih imamo, ostaja obetajoč instrument pri tem, uporabljamo različne vire informacij, med drugim zadnja, zadnjo javno razpravo glede uredbe o kapitalskih zahtevah, potem eh, nekatere druge študije, eh, tudi študijo, ki se je začela eh, izvajati septembra. EIB je objavila poročilo o faktorju za podporo MSP-jem, eh, ocenjuje ga kot eh, pozitiven instrument, ki bi ga lahko uporabila v svojem prihodnem delu. Bančno posojanje naj ne bi ostalo edini vir financiranja MSP-jev, tem podjetjem je treba zagotoviti bolj razpršene možnosti financiranja in ravno to je eden od ciljev projekta Kapitalske unije. Ta projekt naj bi izboljšal in povečal vlogo kapitalskih trgov znotraj Evropske unije in njenega gospodarstva. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Zalba Baljiva. Hvala lepa, gospa predsedojoča, komisar, gospe in gospodje. Najprej pozdravljam besede komisarja ki jih v veliki meri podpiram. MSP, kot smo slišali, so motor in gonilo rasti in zaposlovanja v Evropski uniji. MSP morajo biti v središču naše politične dejavnosti. Zato čestitam podpredsedniku Tajanju za. Uh, Delo, ki ga je opravil na tem področju, tudi v funkciji eh, komisarja. MSP so bili v središču mnogih njegovih pobud, MSP-ji so tudi zdaj v boljšem položaju, kot so bili v preteklosti. Kot je gospod Tajani pravilno povedal, delovanje in politike Evropske centralne banke niso rešitev, so samo del rešitve. Ko gre za pobudo glede faktorja za podporo MSP-jem, to podpiramo. Eh, pri tem pa je seveda tudi pomemben enotni trg. Zakonodajni svežen glede tega je v pripravi, med drugim sem tudi jaz poročevalec eh, glede enega od aktov. Nujno je, da razpršimo vere financiranja za MSP-je. Kolegi, kolegice, podpora MSP-jem je tudi podpora delovnim mestom, podpora gospodarski rasti. Hvala lepa. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam se zahvaljujem komisarju Hanu za besede in seveda tudi za odziv na dopis, ki so ga poslali člani odbora za gospodarske zadeve. Velika večina v odboru Ekon pravim, da je treba ohraniti faktor za podporo MSP-jem. Prav tako velika večina meni, da ga je treba celo okrepiti. Komisija in druge institucije ne morejo ignorirati tega dejstva. Obstaja glede tega trdna politična volja in eh, zanimanjem bi si radi prebrali, sklepe EIB in nasplošno tega poročila. To ne pomeni, da je treba spremeniti naš pristop. Seveda je treba upoštevati tudi mnenje EBA in eh, iz tega tudi jasno izhaja, da je treba faktor ohraniti in eh, ga celo okrepiti, saj je koristen. Zamisel glede povečanja praga je tudi zanimiva, tudi s tem se ukvarjamo. Upamo, da bo do tega prišlo v prihodnje in uh, zagotavljamo naše sodelovanje. Hvala lepa, gospod Viegas. Eh, Hvala lepa. MSP so hm, hrbtenica evropskega gospodarstva. Uh, trenutno se soočajo z velikimi težavami zaradi krize. Težave imajo glede dostopa do kreditiranja, ki ga velikokrat potrebujejo tudi za izplačevanje plač. Obstaja cela vrsta ukrepov, ki naj bi jim pomagala. Agenda 2020, kosme, eh, te pobude so vredne milijarde evrov in ECB eh, e kot tudi BSTA zagotovili ogromno sredstev za njihovo pomoč. Ampak kaj je vzrok vseh problemov? Smo v začaranem krogu stalnih varčevalnih ukrepov, po drugi strani pa potrebujemo naložbe. Imamo bančni sistem, ki spodbuja špekulativne, v profit usmerjene posle. Potrebujemo ustrezno politiko javnih naložb, ki bodo po drugi strani pozitivno vplivale na zasebne naložbe. Zagotoviti moramo to, da bomo zmogli uh, oživiti gospodarstvo. Hvala lepa, gospa Parker. Hvala, gospa predsedujoča. No, ta vprašanja govorijo tudi o tem, da se MSPI eh, soočajo s težavami glede dostopa do financiranja. To je po eni strani res, ampak MSPI imajo težave tudi glede določb, ki izhajajo iz evropske regulative. Statistika kaže, kako veliko zahtev morajo MSPI eh, izpolnjevati v Evropski uniji. Če bi združili vse predpise, ki veljajo v mm, Evropski uniji, bi bili ti višji od 52 metrov. In ravno zato se britanska podjetja odmikajo od Evropske unije in eh, nič ni čudno, da želijo unijo zapustiti. 23. junija bomo pri nas o tem eh, glasovali. In naši ljudje bodo glasovali o tem, ali bodo omogočili našim podjetjem bolj rožnato prihodnost. Gospod Pipar, minuto in pol. Mikro. Hvala lepa, gospod predsedujoča za britansko gospodarstvo bi bilo verjetno bolje, če bi ostali v Evropski uniji, ampak tega mnogi politiki ne vedo. Če bi v finančni krizi trpeli samo veliki uh, eh, igravci, velika podjetja in banke, potem bi bile zadeve drugačne. Dejstvo pa je, da je pri nas ogromno malih in srednje velikih podjetij, ki uh, trpijo zaradi krize. MSP-ji, družinska podjetja, čutijo negativne posledice sedanje situacije, ki otežuje njihova eh, življenja, trpijo zaradi neustreznih eh, koeficientov v uredbi o kapitalskih zahtevah. Konjunkturna rezerva in pa korekcijski faktor bi moral ostati, torej ta faktor bi morali obdržati. Prav tako bi bilo treba MSP-jem preko kapitalskih zahtev zagotoviti nadaljne eh, odpustke in pa znižanja naložbe MSP-jev in naložbe v MSP-je so naložbe v Evropsko unijo. Hvala lepa. Modri karton gospoda Rubika, ga sprejmete. Zelo malo nas je tukaj, ampak eh, gospoda Rubika in njegovo vprašanje bom sprejel. Möchte mich bei den Kollegen Pieper sehr herzlich bedanken. Hvala lepa, kolega Pipar. Vsi vemo, da je osnova za dobro financiranje dobičkonosnost podjetja in to ima opraviti tudi z obdavčitvijo. Ali menite, da ko gre za tako imenovani MSP test, ali bi moral ta test v nacionalnih državah imeti večjo vlogo? Ähm, Na no, seveda vprašanja obdavčitve bi morala biti taka, da se eh, davki plačajo tam, kjer so opravljene storitve. Zato ima parlament eh, svoj preiskovalni odbor, ki se ukvarja ravno s tem. Menim, da ko gre za nova pravila glede DDV-ja ali skupno davčno osnovo, glede tega bi morala komisija zagotoviti ustrezen položaj MSP-jem, kajti pri tem bi morala najprej presoditi, kakšen bi bil učinek na MSP-je. Hvala lepa, zdaj pa catch the eye. Gospod Negres. Thank you. <clears throat> imm urile reprezintă coloana vertebrală a Najlepša hvala. PMS so hrbtenica gospodarstva v Evropski uniji in to ne sme biti običajno geslo. To je zelo pomembno tudi za preživetje in obstoj malih mladih podjetnikov. Tudi sam sem nekoč bil tak mlad podjetnik. In vem, kako smo se spraševali, kako priti do sredstev, kaj storiti in eh, kako se sploh boriti proti temu, da so vse prednosti namenjene velikim korporacijam. Zato pogrešam pravo, evropsko strategijo za pravo olajšanje dostopa malih in srednjih podjetij do financiranja. Tole je sicer dober začetek, ampak še zdaleč ni dovolj. In če govorimo o strateških naložbah in njihovem pomenu, potem se moramo zavedati, koliko denarja je treba. Ni dovolj, da samo govorimo o nekaj konkretnih milijonih, potrebujemo konkretne ukrepe. Gospod Marjas, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mala in sredna podjetja promenijo 55 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji in za svoje delovanje Eh, in financiranje svojega delovanja. V veliki meri potrebujejo financiranje strani eh, bank. Vendar vemo, kako se banke obnašajo glede kapitala. Eh, obstajajo zelo stroge sankcije in tudi zahteve, ki najbolj prizadanejo mala in srednja podjetja. Tu se obnašamo, kot da ne bi vedeli za težave malih in srednjih podjetij. V Grčiji 18 odstotkov eh, podjetij prosi za posojilo pri bankah in eh, v Grčiji je sedaj tako prepričan, da to veste, gospod komisar, da so številna mala podjetja sedaj na dražbah ravno zaradi tega, ker niso mogla preživeti. In v glavnem se banke ukvarjajo samo s tem, kako čim prej pregnati te podjetnike iz njihovih prostorov in to dobro unovčiti, kot da bi jim pomagali pri poslovanju. Imate morda vi kak odgovor na to stanje? Hvala naprej. Hvala, gospod komisar. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, vsi tisti, ki ste še tukaj. Zahvaljujem se za vašo angažirano razpravo in obžalujem, da je tako pomembna zadeva prišla na naš dnevni red tako pozno. Podpora MCP-jem, ki so vendarle hrbtenica evropskega gospodarstva, to je zelo pomembno. Ehm, pri nas je več eh, kot 23 milijonov malih podjetij in eh, še bistveno več eh, brezposelnih. Če bi vsako malo podjetje sprejelo enega brezposelnega, bi s tem brezposelnost rešili. In Zelo pomembno je, da damo ustrezno podporo MSP-jem in komisija se bo v prihodnosti intenzivno ukvarjala z razvojem in pa s krepitvijo majhnih in srednjih podjetij v Evropi. Zagotovim lahko tudi, da bo naš pristop tak, da bomo vzpostavili ustrezne razmere, ustrezno okolje za dober in stabilen razvoj evropskega gospodarstva. Zagotovili bomo ustrezen okvir, seveda pa potrebujemo tudi ustrezne pobude, samo tako bomo lahko eh, najprej ustvarili in na koncu tudi zagotovili delovna mesta. Hva Sorry, Najlepša hvala, gospod Morjas, najlepša hvala, gospod komisar. Mislim, da ste nam dali dovolj za misliti. Gospod Morjas, se upravičujem. Vaš mikrofon ni prižgan, ne slišimo vas. Iz poštovanja do gospoda komisarja, pa naj povem, da gospod komisar ni dolžen odgovarjati na vaše vprašanje na ta način, lahko ga pa vprašam, če je zainteresiran za to, če pa ne želite, pa vam ni treba. No prav, torej hotela sem zaključiti razpravo in hotela sem.